Good morning, ladies and gentlemen. I... Dobro jutro, gospe in gospodje. Bomo začeli z današnjim sestankom odbora za regionalni razvoj. In gremo kar naprej. Včeraj smo že potrdili dnevni red, sedaj pa naslednja točka. Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik izvajanja prednostnih nalog za leto 2016. Gospod Fernando Ruas je pročevalec in bo predstavil predlog svojega pročila. Predlog je na voljo smo v angliščini iz proceduralnih razlogov, zato predlagam naslednje, da predloge spremenim položite v angliščini in jih prosim pošljete sekretarjatu do 20. julija eh, petih popovdne, torej to je sreda. Upam, da bo to v redu za vse. Bomo torej o predlogu glasovali 8. septembra. Ker odbor EKON bo vsega, glasoval 11. oktobra pred našim, pred našim naslednjim sestankom oktobra. Torej moramo glasovati septembra in zato se nam malce mudi. In kot rečeno, to bo v angliški različici in res prosim, da tudi pošljate svoje predloge sprememb v angliščini, tako da bo vse pravočasno pripravljeno, da bo naš odbor pravočasno pripravil svoj prispevek. Toliko glede tehničnih podrobnosti. No, to je pomembno povedati, tako da veste, kako bomo delali in kakšna bo časovnica. Sedaj pa gospod Ruas, prosim. Obrigado, senjor prezident. E, caros colegas, eu agradeço-lhe em primeiro lugar os esclarecimentos oportunos que fez sobre o, este parecer. Hvala lepa. Torej, glede tega mnenja, bi rad opozoril na to, da se moramo vse leto soočati z omejitvami, tudi pri tem besedilu. Zato sem potem dodal še preloge sprememb, da bi dopolnil besedilo. Torej, prosim, upoštevajte to tudi preloge sprememb. Za kohezijsko politiko se mi zdi zelo pomembno, vse skupaj uskladiti z evropskim semestrom, še prav posebno priporočila po državah za monetarno unijo in za EU kot celoto. Morali bi omogočiti močnejšo integracijo, sodelovanje med službami komisije in zadevnimi državami. Tako bi potem okrepili tudi občutek lastne odgovornosti za to politiko. In to je pomembno za stabilnost Evropske unije. Prav tako je pomembno, da smo v EU v zadnje čase imeli pre nizke naložbe. In to je za trajnostni ekonomski razvoj nesprejemljivo. Zato bo potrebno, kar se da hitro začeti izvajati operativne programe in tudi druge pobude, ki jih financira EU. V povezavi s tem bi rad izpostavil tudi pomen Junkerjevega načrta. In potrebujemo uravnoteženost pri njegovi uporabi. Prav tako pa moramo upoštevati eh, dodatnost in komplementarnost. Prav tako so potrebne sinergija med različnimi politikami. Včeraj smo o tem tudi že slišali, to je edini očinkovit način za zviševanje naložb v EU in za večjo očinkovitost projektov. To pa potem seveda pomeni, da potrebujemo ustrezne institucije in organe ustreznimi zmogljivostmi. Potrebujemo upravljanje na več ravneh in potrebujemo ustrezne zmogljivosti organov, tako vertikalno kot horizontalno. Potrebno je izboljšati pravila javnih naročil, državljan pa mora tudi imeti na razpolago več preglednosti in ukrepiti moramo boj proti korupciji. To pa pomeni tudi, da se bo potrebno držati pravil evropskega semestra in trajnostno uresničevanje ciljev Evropa 2020. Naj izpostavim še 174. člen Lizbonske pogodbe o gospodarski, socialni in teritorijalni koheziji. Tu je zapisano, da je eden glavnih ciljev EU tudi kohezijska politika. Torej, to pomeni, da potrebujemo solidarnost med državami članicami in posameznimi regijami. Od leta 1957 je to edini pristop za zmanjševanje razlik med regijami in tega ne smemo postavljati zaradi kratkoročnih političnih vprašanj. Uh, pod vprašaj. Potrebno je resnično ustrezno uporabljati instrumente, poleg tega pa bi radi upozorili na to, da so ekonomsko-socialne razmere v posameznih državih članicah tudi pomembne. Tudi to je potrebno upoštevati, zato da bi okrepili lokalne naložbe, ki jih posamezne države članice imajo izvajajo, ki lahko pomagajo MSP-jem in ki lahko zagotovijo rast in ekonomski razvoj. V povezavi z Evropskim semestrom za usklajevanje ekonomskih politik za leto 2016 je potrebno omeniti tudi Španijo in Portugalsko. Komisija je podala predlog za sankcije. To se mi politično ne zdi upravičeno položaj na portugalskem poznam še prav posebno dobro in tu se mi zdi še prav posebno nepravično uporabljati sankcije. Kajti tako bi državo kaznovali, po drugi strani pa smo toliko že postorili. Država, državljani, podjetja. Portugalska je morala zniževati pokojnine, plače, zvišali smo davke, prav tako smo morali precej znižati javne izdatke. Sedaj smo torej že prek te težke preobrazbe in smo pričakovali več razumevanja. Zato se nam zdi nepravično, da bi sedaj nam napretili sankcije. To tudi ekonomsko ne bi bilo upravičeno. Spoštovane kolegice in kolegi, to se mi zdi samo po sebi umevno, tako da ne bom še v podrobnosti. Gre torej za spodbujanje zaposlovanja, naložb, okrepitev proizvodnih struktur. In zdaj bi naj dobili sankcije. Za leto 2016 ne potrebujemo sankcij, potrebujemo spodbujanje naložb, potrebujemo izvajanje že sprejetih projektov. Prav tako pa moramo uresničiti podporne koncepte skupnosti. Torej, ta celotni proces tudi politično ni ustrezen, še prav posebno glede na okoliščine, v katerih živimo zaradi nestabilnosti v Evropi po Brexitu, po novih danostih, kar se tiče nastanka novih strank in tudi kar se tiče večinskih razmeri, ki so ogrožena zaradi proti evropskih strank. potem pa tudi grožnje z novimi referendumi o obstanku v EU. Potrebno je upoštevati tudi, da je proračunska politika portugalske do konca prejšnjega leta tudi nekaj, kar moramo upoštevati. Kakorkoli se vse samo za preglednost pri javnih naročilih, zato da bi tako ustvarjali ustrezni investicijski okvir. Zato pozdravljam da so različne države uveljavile priporočila v operativnih programih, da se je to udejanilo v naložbah in da so se držali potem tudi ex ante nadzora. Pomembno je, da so strukturni in kohezijski skladi prispevali k razvoju posameznih držav. Potrebno je okrepiti trajnostno rast. Pri tem pa moramo še prav posebno upoštevati regije, ki so še v prav posebno težkih razmerah. Še enkrat torej naj opozorim na to, da je potrebno uveljaviti programe za prilagoditev na strukture, vendar pa naj bo to samo možnost neobvezujoče, to naj bodo dopolnilni programi, ki jih bo ob tem komisija tudi podpirala. Pobuda je že bila podana, seveda pa ne smemo stvariti precedenčnega primera. Hvala za predstavitev mnenja in hvala za to izjavo o razmerah na portugalskem. No, sedaj predlagam, da se osredotočimo na samo mnenje. Gospod Nilsen, poročevalci v senci, prosim, vi začnite. Tak som ikke, ordförande. Och tack dörren för det här. Hvala. Bra att utgå ifrån. Hvala lepa za ta osnutek. Po mojem mnenju je to dobro izhodišče za nas, ko bomo torej potem se lahko poenotili glede mnenja. Predvsem točke 2 in 5 sta blizu naši skupini. Tukaj seveda lahko vidimo problem zaupanja, ki ga imamo v Evropi. Že včeraj sem dejal, da je zelo pomembno, da spet pridobimo zaupanje. Zato moramo se vsega lotiti na lokalni ravni v mestih, v lokalnih skupnostih, v regijah. Tu se moramo stvari lotiti in zato sta ti dve točki za me najpomembnejši. In potem seveda reformni program, podporni program za strukturne reforme. To je pomembno omeniti, morda bi lahko to poglobili, poglobili ko bi se lahko vzajemno učili drug od drugega od eh, dobrih praks, kako je naprimer dobro delovala ena regija in bi to prenesli na druge tako bi lahko vsi pridobili. Zaenkrat to še ni dovolj razvito. Ko smo postali članica, na švedskem smo si ogledali primere škotske in vrsa in smo se iz tega veliko naučili. Torej, samo pridobimo lahko, če se učimo iz najboljših praks. Po mojem mnenju pa nekaj manjka in to je zelo pomembno in sicer v tem načrtovanem obdobju. Moramo omeniti tudi socialno ekonomijo za lokalno raven, kajti socialna ekonomija, ki jo opredeljujemo zadrugami, združeni, zvezami, te imajo možnost mobilizirati ljudi. In če se pogovarjam z lokalnimi predstavniki po Evropi, še prav posebno z juga Evrope, Italije, Španije in tako naprej, mi vedno vsi govorijo, kako pomembno je socialno gospodarstvo. Zato bi morali to tudi zajeti. Pomembno je tudi, ker je svet 7. decembra sklenil, da bo socialno gospodarstvo uporabil za rast in za poslovanje. Torej, bili smo si enotni vseh 28 držav članic in to je vodilo do tega, da je sedaj komisija vzpostavila skupino strokovnjakov, ki razvija akcijski načrt za socialno gospodarstvo, za načrt dela za 2017. Zato bi morali to temo obravnavati tudi mi, tako da bi pokazali, da smo tudi mi na krovu pri tej temi, kar se tiče Eh, socialnega gospodarstva. Veselim pa se dobrega sodelovanja. Shadow, Mr... Hvala, gospod Rue. Naslednji poročevalci v senci. Much, Hvala, predsednica. Ta predlog mnenja poročevalcev mislim, da je ravnotežen. Mislim, da ni kakšnih bolj kočljivih točk. Govorimo o imenu skupine EKR v celoti. Uh, ne govorim v imenu specifičnih delegacij, bi pa rad izpostavil dve točke iz tega poročila v tej trenutni obliki. Splošne določbe, ki se nanašajo na te ESF sklade, so bile sprejete v prejšnjem mandatu in tukaj gre v glavno za ustrezno upravljanje proračuna. Sound economic um, management, to je gotovo zelo problematična točka za države z evroobmočja. Sveda sedaj je veliko govora o sankcijah za Španijo in Portugalsko, ampak odnos za Združen kraljestvo pa drugačen. Sedaj mislim na tem zadnjem sestanku eh, pred poletjem, mislim, da ni pravi čas, da se pogovarjamo o teh proračunskih razpravah. Torej, ne bom šel na to, bi pa šel na bolj specifične točke. Torej, tudi mi želimo, da komisija izvaja takšne določbe, sankcionira samo kot zadnji izhod. Mislim, da je najboljša formulacija to, da zapišemo, da imamo sorazmerne, uravnotežene eh, sankcije, ne pa, da so tukaj zamrznitve, torej čim manj radikalnih sankcij. In torej z tega dika eh, makroekonomske pogojenosti so seveda lahko tudi sorazmerne, ampak morajo biti koristne za kohezijsko politiko v celoti in pa za posamične regije. tukaj seveda določene pogojenosti so včasih nujne in so tudi koristne. Sedaj pa peti odstavek, tukaj gre za strukturne reforme in pa podporne programe za te reforme. Skupina IKR lahko podpre vzpostavitev takšnega programa in sicer na podlagi tega, da se uporablja um, neuporabljena sredstva za pomoč iz e SF, torej iz obstoječih skladov bi se to uporabilo. Seveda spremem to, kar pravi poročevalec, torej prenosi iz kohezijske politike uh, tehnične pomoči iz te politike uh, so lahko možnost, ampak ne vedno možnost. Zato predlagam, da se tukaj sklicujete samo na neuporabljena sredstva. Uh, to mislim, da je dobra možnost. Potem še tehnična pomoč um, EKR želi, da se to področje bolj podrobno pogleda. To je torej um, splošna pripomba. Bomo, da upam, da to še pročili v prihodnosti v našem odboru v naslednjih mesecih. Torej bolj učinkovito uporabo obstoječih skladov, naprimer ponestavitev uprave sredstva, torej pa zmanjšanje birokracije. To mislim, da mora postati nov standard, ko gre za financiranje starih in pa novih ukrepov Evropske unije. Nasplošno smo zadovoljni s tem predlogom, ampak IKR e bo gotovo podala nekaj manjših predlogov sprememb v smeri tega, kar sem ravno kar razložil. Hvala. Thank you very much. Hvala. Sedaj pa sem sama pročevalka v senci za ALDE in bom predstavljal torej mnenje naše skupine Alde, ampak v bolgarščine. Hvala. Hvala gospodu Ruašu za ta predlog mnenja. Imamo tukaj priporočila za posameče države, ki kažejo, da obstaja velike razlike med državami članicami. Prav zato moramo določiti prioritete pri strukturnih reformah, s katerimi lahko okrepimo gospodarsko rast, in pa naložbe. In zato menim, da programi za podporo strukturnih reform so lahko nekaj koristnega. Moramo pospešiti izvajanje programov v okviru um, evropskih strukturnih in naložbenih skladov, tako da bomo imeli ustrezna sredstva iz proračuna za plačila. Evropsko gospodarstvo prepočasi raste in glede na to moramo zagotoviti čim večje dopolnevanje in pa čim boljše sinergije med evropskimi strukturnimi in pa naložbenimi skladi in pa tudi drugimi finančnimi instrumenti Evropske unije. To velja tudi za EFSI in pa zasebne instrumente. Prav tako potrebujemo večjo odgovornost in moramo vedeti, kaj si sploh želimo doseči pri strategiji Evropa 2020 potrebujemo celosten pregled in pa tudi ustrezno uveljavljene metodologije, tako da bomo bolje spremljali stroške in izdatke glede na cilje strategije 2020. Prihajajoči pregled večletnega finančnega okvira bo zato izboljšal in povečal dodano vrednost EU programov za to, da dosežemo cilje te strategije. In to je tudi neposredno povezano s samimi cilji evropskega semestra. Po mojem mnenju je prav, da se bolj osredotočimo na to, da izboljšamo naložbeno okolje v državah članicah. Torej ta priporočila za posamečne države skupaj z specifičnimi pogojenostmi iz kohezijske politike, vse to lahko igra zelo ključno vlogo, kajti vse to predstavlja zelo pomembne politične učinke sploh za boljše naložbeno okolje. Države članice mora zagotoviti to, da se EU sredstva v celoti uporabljajo in na čim bolj učinkovit in smotr način. Da zaključim s svojim prispevkom, mislim, da se moramo bolj potruditi, torej mi, mislim in komisija držav članice, pri tem, kako bi bolje izvajali politike in pa dopolnjevanje pri finančnih instrumentih, tako da bomo čim bolje izvajali kohezijsko politike in pa da bomo pospešili gospodarsko rast. Zato bomo uložili še nekaj predlogov sprememb eh, k temu dokumentu. Mišel, gospa Mišel, prosim, besede vaša naslednjo pričevako sence. Hvala lepa. Predvsem hvala poročevalcu za pripravo mnenja. Najprej bi rada povedala, in to ne bo presenečenje, ker smo to že večkrat izpostavili, da se splošnim tonom mnenja ne strinjamo, kajti kot eh, skupina z veliko zaskrbljenostjo gledamo vedno večjo povezanost in podrejenost kohezijske politike pod ekonomsko upravljanje in priporočila po državah strani komisije. Mislim, da je pomembno izpostaviti še enkrat na tem mestu cilje kohezijske politike. Kohezijska politika bi naj pomenila izgnoti neenakosti, tako socialnih kot ekonomskih, med regijami. Regije pa pri strukturnih reformah seveda ne morejo sodelovati, ne morejo odločati o njih. O tem odločajo vlade. Gre za priporočila za države članice. Regije pa so kljub temu potem pristojne za izvajanje. Seveda obstajajo priporočila po državah, ki so ustrezna, vendar pa ne moremo vsega kar tako razširiti na vse in vzeti pavšalno. Naprimer, podbude za nadaljni pokojninski sistem in kohezijske politike ne moremo zdaj zaradi tega eh, zahtevati krčanja pokojnin, nižanja pokojnin. Celo pepevalec mnenja sam je bil protisloven, po eni strani želi s tem mnenjem okrepiti kohezijsko politiko in jo bolj povezati z evropskim semestrom, po drugi strani pa se potem pritožuje zaradi sankcij proti portugalski Mislim, da je ravno zaradi tega ne moremo podpreti podreditev kohezijske politike ekonomskemu upravljanju. In potem končno ne strinjamo se popolnoma s tem, da bi uvedli nov program za podporo strukturnim reformam financirali bi ga naj iz kohezijskih sredstev. Po našem mnenju bi to ne samo morala biti izjema, ampak sploh ne bi smeli tega financirati iz kohezijskih skladov. Hvala lepa, pripravili bomo tudi ustrezne predloge sprememb. Thank you, thank you Hvala. Sedaj pa gospod Rope, naslednji poročval z vsemci. Hvala. Rad bi se zahvalil kolegu za odličen predlog tega mene. Mislim, da imamo tukaj pri usklevanju ekonomskih politik kar veliko izzivov pred seboj. Tudi komisija je to priznala. Mislim, da so se napovedi sedaj poslabšale in tudi statistike za nova delovna mesta gotovo ne bodo ravno najboljše. To pomeni, da so možnosti za prihodnost dokaj slabe in sedaj je torej komisija dejala, da bomo za Portugalsko in pa Španijo izvedli ta postopek glede kršitve eh, primaklaja. Ne vem, če bo ta postopek ravno pomagal državama, če bi zamrznili finančna in gospodarska sredstva. Zato želim, da se um, ta določba tudi vključi v končni predlog mnenja. Zeleni smo bili vedno skeptični glede uporabe tega postopka presežnega finančnega računskega primanklaja. Zato podpiramo predlog za komisijo, da se konča s tem postopkom zaradi presežnega proračunskega premaklaja za te države. Potem pa še kar zadeva priporočila za posavče države. Po našem mnenju bi morali zmanjšati število teh eh, priporočil, pa čeprav je res, da to temelji na dobri politični volji in pa na strokovnem mnenju. Ampak teh priporočil je ogromno in zato je to težko uveljavljati v praksi, ker jih je preveč. Potem je tukaj še več drugih slabosti pri usklajevanju ekonomskih politik. Imamo na primer strategijo 2020 in pa cilje pri tem. Ampak vseeno je revščine vedno več, novih delovnih mest ni oziroma niso zadosti hitro ustvarjena. In mislim, da se poročevalec ni zadosti osredotočil na zunanje dejavnike, naprimer ruski embargo, rusko krizo ali pa mlečno krizo. Vse to zelo pomembno vpliva na gospodarske razmere v nekaterih državah članicah. Rad bi čestito kolegu za dokaj skeptično mnenje glede migracije. Torej, migracije ne bodo rešile problema brezposobnosti. To mislim, da je jasno. V moji državi um, je veliko emigrantov, torej, ko odidejo nekam drugam iz države. No ja, seveda, na kratek rok lahko migracija nekaj doprinese, ima dokaj pozitivne učinke, ampak na daljši rok pa so učinki ponavadi negativni. Ponavadi vidimo, naprimer, da majhna mesta ali pa vasi postanejo prazne in potem sploh ni več ljudi. Ljudje ne prihajajo več v določeno območje. To pomeni, da moramo imeti politike in ukrepe, ki bodo omogočili to, da bodo ljudje ostali v svojih državah. Hvala lepa, gospod Amato, mislim, da ni. Kdo v imenu njihove skupine? Ne, potem gospod Pruga, ne, tudi njega ni. Gospa Breso, prosim, beseda vaša. Grazie, presidente. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Rada bi še enkrat spregovorila o eh, drugem eh, vidiku tega poročila. Gre namreč za dve temeljni politiki na ravni Evropske unije. Prva politika je tista, ki se je rodila pred strukturnimi politikami, eh, ki jih financiramo z strukturnimi skladi. Te strukturne politike eh, morajo vzpostaviti povezavo med eh, gospodarstvi držav članic in pa celotnim gospodarskom Evropske unije gre za zagotavljanje pomoči tistim sektorjem, ki zagotavljajo eh, inovacije in eh, za katera potrebujemo vlaganja. Vendar pa eh, imamo tudi druge politike, kot recimo kmetijsko politiko ali pa sklad za razvoj podeželja in tako naprej. Poleg tega moramo upoštevati tudi vpliv na trg eh, delovne sile. Torej, govorimo o dolgoročnih politikah. Ne gre eh, zgolj za sedemletno eh, programsko obdobje gre eh, tudi za politike, ki eh, potrebujejo ulaganja in eh, jih je zaradi tega potrebno natančno povezati z razvojnimi politiki na mikroekonomskem področju. Tukaj govorim o podjetjih in pa o javnih ulaganjih. V času krize pa smo potem sprejeli še druge instrumente. In imamo politiko, ki vsako leto napravi, napravi ali pa na napačen način vpliva na razvoj. Eh, kolega poročevalec meni, eh, da gre prej za napačne posege, ampak lahko so ti posegi tudi povsem pravilni. Ampak torej na eh, makroekonomski ravni vpliva na konkurenčnost eh, določenega gospodarstva. Gre za zahteve po reformi trga delovne sile, eh, gre za pokojninske reforme in tako naprej. Ampak tukaj ne gre za posamezne sektorje in za njihove potrebe, ampak gre za splošno delovanje celotnega gospodarstva neke države članice. Torej to so zares zelo raznolika vprašanja. Vse je povezano z vsem. Makroekonomski posegi zahtevajo tudi sektorski razvoj, zahtevajo vlaganja v posamezne sektorje. Ampak to, kar počne Evropski semester, je nekaj povsem drugega. Evropski semester skuša uskladiti gospodarske politike držav članic, uskladiti skuša njihove proračune, po drugi strani pa skuša ugotoviti, kateri sektori no, ne ravno sektorji, ampak faktori potrebujejo reforme. In pri tem se uporabljajo strukturni skladi za dosego makroekonomskih rezultatov v okviru evropskega semestra. Ampak na ta način ne moremo ogrožati strukturnih skladov Ne moremo reči, da strukturni skladi eh, niso uspeli eh, doseči nekih ciljev, kajti eh, strukturni skladi niso namenjeni makroekonomskim ciljem. So povsem uspešni, kajti v preteklosti evropsko gospodarstvo delovalo dobro in naloga strukturnih skladov je bila, da, ga, da gospodarstvo bolje poveže. Vlaganje, to pa je nekaj drugega. Na tem področju imamo Evropski sklad za strateška vlaganja in zaradi tega je potrebno sodelovanje med eh, investicijskimi instrumenti. Ampak politiko, uh, kohezijsko politiko, uh, politiko konvergenčnosti ne moremo uporabljati za posege v evropski semester, kajti to, eh, ti instrumenti niso namenjeni eh, temu in na ta način eh, jih bomo le ogrozili. Zagotavljanje makroekonomske stabilnosti s temi instrumenti je velika napaka. Torej, če države članice ne bodo storile tega, kar bi morale storiti, in tu ne bom sploh omenjala svojega mnenja, potem bodo kaznovane regije eh, in pa področja, ki dobro upravljajo svojo delo in bi pravzaprav morale biti nagrajene. Kaj ti eh, oceniti bi jih morali glede na programe, ki jih izvajajo, ne pa glede na to, kaj eh, počnejo države članice, ne moremo jih ocenjevati po makroekonomskih kriterijih, ki se nanašajo na druge zadeve. Kot eh, je dejala eh, predsedojoča, eh, poteka poglobljena razprava o tem, kako spremeniti celotno politiko evropskega semestra, makroekonomsko politiko Evropske unije. Tukaj gre za zagotovitev večje konvergenčnosti. To pa je nekaj posem drugega. želimo zagotoviti eh, prožnejše instrumente, ki jih bo eh, tudi lažje uporabljati. Prosim eh, našega poročevalca in seveda tudi jaz lahko predstavim kakšen predlog spremembe, da na nek način v svoj osnutek vključi tudi to mnenje kajti eh, poročevalec nasprotuje določenim potezam držav članic na makroekonomski ravni. Dobro bi bilo zapisati, da te napake oziroma da te poteze naj bodo pravilne ali ne, ne morejo vplivati eh, na oceno regiji, eh, kajti to bi bilo napak, ne morejo vplivati na oceno mikroekonomske situacije. To je bilo zmeraj naše stališče v odboru regiji. Gre za to, da skušamo uskladiti dve politiki in mislim, da si moramo za to prizadevati tudi v tem odboru. Hvala lepa. Thank you. Hvala. Še kdo? Ja, gospod Vanistar, prosim. Hvala. No, malce sem zamudil, ker sem bil na glasovanju v IMKU. No, ampak sedaj pa ta točka. To, kar je povedala prejšnja govornica, je bilo zelo jasno. Zelo, zelo jasno. Kaj ja, torej, ni pravega razmerja med tema področjama, pravi nekateri, ampak to mislim, da ni pravi pristop. Seveda, ima tukaj posamična razmerja, naprimer makroekonomske učinke, naprimer vse to bo nekako povezano, ker imamo tudi sistem priporočil za države članice in potem to lahko vpliva na širšo sliko in na veliko različnih dejavnikov. No, ampak gledajte, mladi se vključijo v izobraževanje in potem na koncu pa ne vedo točno, kaj početi, zato ker ob koncu študija nima več službe v določene regiji to seveda potem vpliva na marsikaj drugega. Torej, izobraževalna politika vpliva tudi na druge gospodarske dejavnike. No, včasih je problem v tem, da izobraževalni sistem ni primeren za delovna mesta, ki se bodo poznaje potrebovala. Veliko različnih stvari je treba upoštevati in to lahko pomeni veliko različnih priporočil. Vse skupaj pa seveda vpliva na učinkovitost tega, kar počnemo. Kaj torej želim povedati? Seveda obstaja razmerje med objema področjima, to, kar ste vi povedali, kolegica. Ja, res je. Pogosto to vpliva tudi na velikost večjih skladov in na zaključek ne more biti, da ne glede na to, kaj mislite o poročilu, da specifična priporočila za države vpliva na politiko. Ne morete reči, da so stvari čisto drugačne, kajti so povezane, so. Skratka, kaj želim res izpostaviti, treba gotoviti, kako te povezave dejansko delujejo. Sveda so stvari povezane, to že, ampak kako te povezave dejansko delujejo, to je pravo vprašanje. Treba gotoviti, kako ustvariti politike za večjo motivacijo in pa za čim bolj smotrno uporabo sredstev. In seveda odbori lahko izmenjujejo stališča in lahko si delimo informacije, tako da bomo prišli do čim bolj doslednega pristopa. In prav zato je pomembno, da imamo te cilje na višji ravni in vsi moramo delati v smeri teh višjih ciljev. To je zelo pomembno, ko govorimo o splošni gospodarski politiki in to mislim, da je zelo ključno. Potem pa še pogojenost. Glejte, izvajanje mora potekati dobro in v pravi smeri. Če si pogledamo to poročilo pred nami, vidimo, da vsaka država dobi svoja priporočila. No, del stvari je specifičnih, del stvari pa je predvsej splošnih. Ampak gledajte, hočem povedati, da smo vsi um, na istem, v istem čovnu, to nista dva različna čovna. No, o tem smo govorili že včeraj. No, kot smo rekli, imamo splošne politike in to še ne pomeni, da bomo zaključili specifičnimi politikami. Moramo delovati skupaj. Hvala, gospod Greli, vi ste naslednji. Hvala lepa. Tudi sama se upravičujem, da sem nekoliko zamudila, vendar pa rada bi se izredno zahvalila pripravljavcu mnenja za to, da je omenil podporni program za strukturne reforme. To se mi zdi zelo pomembno. Dobila pa sem tis iz razprave koliko sem jih lahko sledila, da nekateri kolegi menijo, da bi sredstva iz kohezijske politike morali uporabiti za makroekonomske projekte držav članicah. Naj jasno povem, ne, tako ne bo. Komisija je v pogajanjih za novo obdobje podpore dejala, da bo več tehnične podpore In del teh sredstev, del teh sredstev bi naj bil uporabljen za novi instrument, kjer bi torej tehnično pomagali. Torej, zagotovili bomo strokovnjake na prostovoljni podlagi v sodelovanju z državami članicami. Strokovnjaki bodo na razpolago in bodo lahko pomagali pri izvajanju določenih reform, ki so omenjene v priporočilih za države članice. In mislim, da je to zelo pomemben namik. Zato sem torej hvaležna pripravljacu mnenja, da se to ne podaljšuje samo delno, temveč da je sedaj to zajeto, zapisano, potem pa bomo videli, ne bo pa tudi neprecedenčnega primera. Pomembno je, da to o tem mnenju tudi omenimo. Hvala. Hvala. Še kdo? Kolegi? Ne? Evropska komisija je tukaj, GD Ekfin in regijo, naši koste. Kdo bo spregovoril ali pa vsi, ne vem, ali pač nihče. No, skratka, kdo bo prevzel besedo? Ja, bom, uh, sama sem Ivana Kolako iz Gide Regio. No, veliko ste govorili o sankcijah in pa o teh kaznih, češ kako bo to vplivalo na države članice pa regije. No, gledajte, glede kohezijske politike, ne vem, Včeraj Valter de Fare je bil na izmenjavem mnen, ne vem ali ste bili tam ali ne, ampak eh, sama bi izpostavila dvoje. Kot prvo, vse države morajo imeti stabilne makroekonomske situacije, tako da bodo države lahko dobile naložbe in da bodo naložbe lahko učinkovite. In ta nova kohezijska politika dela v tej smeri, torej da se ustvari eksante pogojenosti, ter pa da se ustvari dobre pogoje za naložbe v državah članicah, kajti tukaj ne govorimo samo o naložbeni in pa kohezijske politike, pa tudi o razvojni politiki. To je eno in pa potem še kot drugo, glede samih sankcij, pa glede, glede kohezijske politike tukaj ne morem govoriti o stvarih, ki se nanašajo na makroekonomske stvari, torej na ekofin plat cele zgodbe. Glede, te zadevne sankcije lahko pomenijo uh, za zaveze za leto 2017, ne pa plačila za prejšnja tri leta, torej obveznosti 2014, 2015, 2016, te obveznosti pa je treba še obravnavati sedaj. In nekateri operativni programi so se začeli zamudo in to je bilo včeraj lepo razloženo. Za enkrat smo skupaj z regijami in pa državami imeli veliko dela, da smo pripravili ustrezne dobre pogoje za to, da bodo sredstva dejansko čim bolj učinkovito in smotrno uporabljena. Seveda je prišlo do določenih zamud zakaj so plačila na takšni stopni, kot so. Obveznosti za tri leta so bile narejene in eh, teh sankcije se nanašajo na obveznosti, ne pa na plačila in tudi samo na leto 2017 od teh. In to je treba upoštevati, ko govorimo o vsem tem in vsi seveda vemo, kakšne so trenutne razmere v Evropi. Vsi mislim, da moramo um, dati nekaj vzvodov, tako da bodo ljudje uh, imeli radi evropske projekte. Hvala, gospod Rujas. Gospod Rujas, prosim, beseda je vaša. Obrigado, senhor presidente. Uma intervenção curta, uma primeira para. Hvala lepa. Čisto na kratko. Najprej bi se rad zahvalil za to, kar ste povedali, naj pojasnim moje posredovanje, kar se tiče sankcij. Sveda to ne spada v mnenje, vendar pa hotel sem samo opozoriti, ker smo si kolektivno prizadevali. 9 odstotno smo zmanjšali izdatke in zelo malo smo presegli proračunska pravila in sedaj bomo kaznovani, čeprav smo na pravi poti. Zato sem torej omenil sankcije proti portugalski, ki se mi zdijo protiproduktivne. Torej, če gre kdo po porazu po pravi poti, potem pa ga komisija kaznuje, ta, to se mi zdi nespremljivo, morali bi nas pravzaprav pohvaliti. Zahvaljujem se različnim kolegicam in kolegom za njihove spodbude. Vse to sem si zabeležil. Nisem pa seveda želel omeniti posamičnih pripomb. Vse skupaj si bom ogledal, upošteval. Želel pa sem še enkrat opozoriti na socialno gospodarstvo in na predlog, ki je bil podan kar se tiče tega, da bi morali bolj prisluhniti regijam. 24 let sem bil župan, tako da razmere poznam. Bil pa sem tudi predsedujoči Združenja regionalnih organov v svoji državi. Tako da vem, da je ta raven pomembna. In še prav posebno v manj naseljenih regijah je strukturna politika odločilnega pomena. Tako je tudi na portugalskem. Portugalska je strukturnimi skladi lahko oblažila posledice krize. Tega nisem vključil v mnenje zaradi omejitve prostora pri pripravi mnenja, bom pa to upošteval v predlogih sprememb. Seveda bom preveril vaše predloge sprememb s pozitivno naravnanostjo in upam, da bomo potem imeli tudi pozitivne sestanke s poročevalci v senci. Najprej izkoristim priložnost, da vsem zaželim prijetne počitnice. Thank you. Hvala. No, cel dan bomo stopili po tej poti, veliko dobre želja za počitnice. Ja. V redu, lahko tudi to naredimo. Sedaj pa gremo naprej na naslednjo točko. splošni proračun EU za proračunsko leto 2017. Vsi oddelki. Pristojni odbor je odbor za proračun. Naš proračevalec je pa gospod Von. No, danes bo predstavil svoj predlog mnenja in rok za predložitev predlogov sprememb eh, ne bo petek 22. juli do 12. Potem lahko glasujemo na sestanku 8. septembra, kajti odbor za proračun bo glasoval 11. oktobra. To je pred našim naslednjim sestankom tega meseca, zato moramo glasovati septembra, tako kot sem povedal že prej pri prejšnjem mnenju. Ista situacija. Urnik je kar natrpan in predlog mnenja ne bo na voljo v sistemu, zato prosim, da pošljete predloge v angliščini, sicer na GD regije, sekretarjat, prosim. In tako lahko prihranimo nekaj časa oziroma pospešimo postopek in bomo glavno delali v angliščini, torej predloge spremljati in podobno. Sedaj pa gospod Von, prosim, beseda je vaša. Uh, uh, you, um, the... Hvala lepa. Pozdravljam to. Uh, da je komisija sedaj pripravila svoj predlog proračuna. No, seveda, eh, nekoliko posnaj kot ponovadi, sicer ne vem točno zakaj, ampak vseeno sem pa vesel, da smo dobili sedaj to končno različico. Kolegi v tem odboru bodo vedeli, da je tretjina računa namenjena kohesijskim sredstvom in vemo, da je to zelo pomembno naložbeno orodje, ki je vsega, za Evropsko unijo in sploh za nekatere države članice je to tam v bistvu glavno naložbeno orodje za nekatere posamične države oziroma regije. Skratka, ta proračun je za nas zelo pomemben vsako leto. Potem pa ta predlog proračuna za 2017. V preteklosti sem izrazil določene pomisleke glede tega, da se je 1B precej zmanjšal za obveznosti in sicer 37,3 milijarde. To je v bistvu glede na leto 2016 um, zmanjšana za 23 odstotkov. Torej, komisija predlaga 23 odstotkov manj kot pa prejšnje leto za leto 2017. Kaj me tukaj najbolj skrbi pri tem rezu? Po počasnem začetku pri operativnih programih, sedaj leta 2017, um, bi morali pospešiti izvajanje, kajti vedno več projektov bo odobrenih in če teh projektov ne bo, potem eh, ne bo pravih sredstv in potem tudi upravičenci ne bodo dobili zadosti sredstv pravočasno. To me najbolj skrbi. No, včeraj ste bili nekateri tukaj in uh, gospod Defa, generalni direktor, je dejal, da se mu ni to zdelo takšen velik problem, kajti ta res je odvisen od informacij, ki jih dobijo od držav članic. Uh, ko gre za stopno izvajanja in potem je dejal, da je to razlog za to, da komisija predlaga ta res v višini 23,5 odstotka. In seveda mu moramo verjeti, ampak vseeno mislim, da je koristno za ta odbor, da razdelamo te številke in da analiziramo potrebe držav članic, tako da lahko sami ugotovimo, zakaj ta res 23,5 odstotka, zakaj je bilo to predlagano. Pa še nekaj bi povedal kot odbor, mislim, da moramo ustrati na tem, da svet ne bo še bolj rezal tega dela proračuna. Včeraj na sestanku koordinatorov je bilo govora o tem in kolikor vem, smo dejali, da bomo dali tudi predloge sprememb um, za to, da bi bili proti dodatnim rezom iz tega proračuna. In upam, da bodo tudi kolegi podprli takšen predlog, torej da smo proti temu. Potem ste omenili časovnico. Ja, res je to precej natrpan urnik, no, ampak upam, da boste kolegi predstavili svoje predloge sprememb, potem, ko boste prebrali. In upam, da boste lahko še pravočasno predložili svoje predloge do roka. We'll... Hvala lepa. Tako sedaj pa začenjamo razpravo s poročevalci v senci. Najprej gospa Piraki, prosim. Much, uh, Hvala lepa, gospa Mihajlova, predsednica. Najprej naj čestitam kolegi, pripravljalcu mnenja za opravljeno delo in za to, da je realističen. To je za me zelo pomembno. Dve pripombi. Prvič, jasno je, da kar se zamud plačil tiče, bomo imeli še vedno težave. Vedno znova imamo s tem težave. Spet in spet. Lani sem bila v položaju gospoda Vona, sem bila poročevalka za odbor za proračun in smo se soočali z enakimi težavami. Zdi se, da je strukturno nekaj napak na strani komisije, kako se ukvarjam um, z racionalizacijo postopkov plačil. Od komisije moramo zahtevati učinkovito rešitev. Univerze, MSP-ji, lokalni in regionalni organi potrebujejo plačila, vendar pa zamuda plačil seveda pomeni velike težave. Drugič, kar se tiče potreb po poenostavitvi, da to potrebujemo, da prejemniki to tudi potrebujejo, vendar pa moramo storiti nekaj glede tega. Namesto, da bi tukaj odbor vedno znova govorili o poročilih, ki niso tako koristna in imajo omejen zakonodajni vpliv. Še enkrat čestitke gospodu Vonu za pragmatični pristop pri tem poročilu. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednja poročavka senci gospa Tomašič. Much, Hvala lepa. Pozdravljamo to mnenje in prizadevanja komisije pri razvoju strategije proračun, ki je smeren na rezultate. Pozivamo komisijo, da še naprej poenostavlja sredstva Evropske unije, še prav posebno, kar se tiče upravljanja s projekti, ki so financirani strani EU. Strinjam se, plačila niso zadostna za to, da bi pokrili vsa plačila, ki so potrebna v razdelku 1b. Naj izpostavim pomen po zanesljivih napovedih prihodkov, tako da bodo države članice lahko v pravem času ocenile prispevek v evropski proračun. Prav tako naj omenim vedno večji razkorak v razdelku 1b med eh, obveznostmi in plačili iz 2 milijard 2016 na 16,3 milijarde leta 2017. Implementacijska stopnja Evropskega sklada za strateške naložbe bi se naj povečali leta 2017 in ustrezni viri so potrebni, da bomo to lahko izpolnili. Resnično me skrbi, da bo to negativno vplivalo na zamude pri plačilih, še prav posebno z možno akumulacijo neplačenih računov v drugi polovici večletnega finančnega okvira. Hvala. Hvala lepa. Sama sem naslednja poročevalka v senci v imenu Alde tako da bom predstavila svoje mnenje v imenu skupine Alde po bolgarsko. Hvala lepa. Najprej bi se rada zahvalila poročevalcu za zelo pragmatičen, učinkovit pristop pri pripravi osnutka mnenja. Vendar pa naj takoj izpostavim znatne pomisleke, da je bil kohezijski proračun dramatično znižen, tako kot je naš poročvarec povedal, za 23,5 odstotkov primerjavi z 2016. Glede na zelo nizke ravni izvajanja kohezijskih programov v tem trenutku, lahko pričakujemo, da bo absorpcija strukturnih in investicijskih skladov naslednje leto dosegla maksimalno raven. Zato bi potrebovali povišek plačil. In zato predlagam, da zagotovimo ustrezna plačila, glede na obveznosti, ki smo si jih zadali. Tudi za leto 2017 je potrebno povišati plačila tako da ne bomo spet v zaostanku. Še enkrat naj izpostavim, kako pomembno je zagotoviti ustrezno financiranje in proračunsko upravljanje programov, predvsem tistih, ki zagotavljajo nova delovna mesta. Če teh programov ne bomo izvajali, bo to postavilo pod vprašaj cele kohezijske politike. Evropa 2020 in to bi potem spodkopalo verodostojnost politike kot take. Kar se tiče obveznosti, seveda so te zelo pomembne. Tega ne moremo dovolj podariti, če želimo povrniti zaupanje državljanov v EU. Evropska komisija in vlade držav članic bi morale oceniti vse programe, ki se izvajajo, naredili bi narediti, bi morali umestni eh, pregled in tisti, ki so neočinkoviti, bi jih morali prilagoditi in bi sredstvo morali nameniti drugim programom. Kar se tiče tega, kako naj se lotimo obstoječih izzivov, pa bi Evropska komisija morala aktivno posredovati pri državah članicah, vedno, ko zahtevajo spremembe pri operativnih programih, zato, da bi bila interakcija med strukturnimi in kohezijskimi skladi boljša in bi lahko premagali tudi težave, kar se tiče beguncev in varnosti. Komisija bi morala zagotoviti dopolnjevanje in sinergijo med skladi Evropske unije tudi z EFSI-jem in bi morala uvesti sistem, ki bo prepoznal mož, priložnosti za na vzkrižno financiranje, čez sektorsko financiranje. Pomembno je, da države članice tudi so zmožne počrpati vsa sredstva, s tem, da seveda vključujemo tudi zasebne vire, tako da bi potem dosegli zaželeni učinek vzvodanja v proračunu. Še kdo od poročalcev v senci, gospod Rope, v imenu gospe Vane, prosim. Ačiū pirmininkė. Hvala lepa. Govorim o imenu Monike Vane. Naj povem, da se opravičuje, da danes ne more sodelovati na sestanku. Hvaležna je pripravljavcu mnenja za dobro opravljeno delo, ima pa še nekaj predlogov. V osnutku je omenjena potreba potem, da bi še poenostavili pravila financiranja Evropske unije. To je povezano s strategijo EU 2020 in ta poenostavitev nam bo pomagala pri uresničevanju strategije. Dokument, ki, o katerem govorimo, izpostavlja pomen kohezijske politike in navede tudi težave, ki so povezane z zamudami plačil. Podpiramo besedilo. Naj pa povem, da bi morali tudi nacionalna sredstva, ki so potem prilagojena glede na zadnje statistične podatke, da bi to bilo dobro za tiste države, ki trpijo zaradi krize, Španija, Portugalska, Grčija in Cipr. In ta korak bi lahko bil znak solidarnosti strani drugih držav, kot so Češka, Švedska, Litva, Hrvaška. Prav tako pa bi morali zahtevati dodatno pomoč na področjih, kjer ustvarjamo dodano vrednost, kot je zaposlovanje mladih, integracija beguncev, migrantska kriza in trajnostni razvoj. Želimo si tudi poziv k bolj aktivnim ukrepom na področju kohezijske politike, kar se tiče podnebja. Predlog je sedaj 20 odstotkov, vendar pa ta predlog je skromen, še prav posebno glede nasi, naših zavez na COP21. Naj izpostavim še potrebo potem, da vključimo v vsa področja politik tudi vidik enakosti med spoloma. Hvala lepa še enkrat za dobro poročilo. Polčaka Senci bo sodelovala v prihodnje, da bi dosegli dober rezultat. Še kdo? Gospod Van Nistelrooy, prosim. Ne pa gospod Buda. Hvala lepa. Hvala lepa za to celovito mnenje. Morda lahko to navežemo na predlog ki je bil zajet tudi v naši resoluciji o večletnem finančnem okviru. Tam pravimo, da se sredstva ne bi smela vračati državam članicam v tistih letih, ko vsa sredstva niso bila porabljena. besedilo o mestnem pregledu, smo sprejeli v tem duhu. In morda bi to lahko vključili tudi tukaj, kajti gre za večletno schemo, ki jo uporabljamo in ki bo vodila do kasnejše zamude plačil. Vendar pa, pomagalo bi nam lahko vsaj to, če ne bi sedaj vračali milijonov državam članicam, potem pa kasneje vračali pride do težav z zamudami pri plačilih. Morda bi torej bilo dobro upoštevati to besedilo, še prav posebno v našem odboru, to je pomembno, kajti to se dotika nas. To seveda zadeva obveznosti, ki se bodo pojavile v prihodnosti, pa tudi to zadeva zamude, ki so se pojavile in ki se bodo še pojavljali v naslednjih letih. Torej, prosim, ta predlog spremembe bi bil dober, če ga pripravljalec mnenja lahko vključi, potem ga ni potrebno predlagati z naše strani. Mislite, da bi bilo smiselno to prevzeti strani našega odbora? Comments. Hvala lepa. Še kdo? Ne? A se upravičujem, gospod Buda, seveda, saj sem že prej dejala. Prosim. Eh, Hvala lepa. Nič za to, predsednica tudi sam sem poročevalec v senci. Na to temo naj izpostavim nevarnost, ki preži na nas, kar se tiče zniženja sredstev za 23,5 odstotkov. Mislim, da je na stavni komisiji nastala logična napaka. Včeraj smo govorili o prednostih kohezijske politike v vseh državah članicah državah, ki od tega živijo, od tega instrumenta. Tam imamo podjetja, ki s tem veliko pridobijo in so vsa zadovoljna. Zato je res nerazumljivo, da smo sedaj znižali sredstva za 23,5 odstotkov. Zato bi rad upozoril na to. To je nekako kar tendenca na strani komisije, da se nižajo sredstva iz kohezijskega sklada pa tudi sredstva za skupno kmetijsko politiko. Ne moremo govoriti o več Evrope, dokler sredstva vaš čas znižujemo, kajti tako EU postane vidna in otipljiva, ko govorimo o zelo jasnih pozitivnih učinkih v državah, ki to potrebujejo. Hvala lepa. Še kdo? Ne? Potem pa dobi besedo še Evropska komisija iz GD Regio. Prosim. Thank you, chair. Hvala lepa. Filip Žuen, vodja enote za finančno upravljanje v GD Regio. Hvala lepa pripravljalcem mnenja in poslankam in poslancem za pripombe prisluhnil sem vašim pomislekom in skušal bom razložiti, kako smo prišli do številk, ki jih sedaj predstavljamo s tem osnutkom proračuna za 2017. Za kohezijsko politiko je 2017 tranzicijsko leto. Zakaj? Zato, ker je prišlo do znatnega znižanja glede na obdobje 2017 do 2013 potem pa do znatnega povišanja za nove programe. Za 33 odstotkov za novo obdobje. Kaj se dogaja starim obdobjem 2007 do 2014? Splačali bomo zadnja plačila letos, tako načrtujemo, glede na napovedi držav članic. To pomeni, da potem zamud ne bo več razen izjem za nove programe in naslednje leto bomo potem začeli zaključitvijo obdobja 2007-2013, ker je rok za dokumente za zaključek tega procesa marc, marec 2017, ne pričakujemo, da bomo veliko programov zaključili 2017. To bo večinoma 2018 in 2019. Torej, naša sredstva bodo omejena za zaključek obdobja 2007-2013. Smo pa bolj optimistični, kot smo bili leta 2010, torej bomo te programe zaključili nekoliko hitreje kot v zadnjem obdobju. Sedaj pa programi novega programskega obdobja 2014-2020. Tukaj se povečuje obveznosti za 33 odstotkov, kot sem dejal. In tukaj smo cene utemeljili na vzorcu prejšnjega obdobja, upoštevamo specifike novega obdobja in prav tako smo navskrižno preverili, kot je gospod generalni direktor včeraj to pojasnil, vse skupaj smo navskrižno preverili z napovedmi držav članic, ki so bile podane lani januarja. In smo nekoliko pod napovedmi držav članic. Zakaj? Ker smo opazili, da države članice precenjujejo svoje ocene, vendar pa v bistvu je vse skupaj združljivo z napovedmi držav članic. Ta proračun torej dovoljuje povečanje izplačil za novi program. Jasno je, da ne bomo počasnejši, kot smo bili v prejšnjem obdobju pri načrtovanju. In ta proračun se nam zdi smiseln, seveda pa sredstev ne smemo zmanjševati, to je jasno. Sedaj pa še dve specifični točki. Najprej poročevalec je spraševal po ocenah držav članic. To je nekaj, kar je komisija že dala na voljo februarja na medinstitucionalnem sestanku o plačilih, vendar pa vam bomo te informacije še enkrat podali in tudi razložili, kako bi lahko eh, združili napovedi držav članic in sredstva in potem zamuda za novo pagansko obdobje. Naj vas spomnim, imamo odločilni instrument v večletnem finančnem okviru za to obdobje, ki ga prej nismo imeli. To je globalna razlika do zgornje meje za plačila tukaj lahko potem prenašamo iz enega leta v drugo te eh, zgornje meje, razlike do zgornjih meja. In tako bomo torej lahko prenašali plačila iz enega v drugo leto. Tako bomo lahko zadostili potrebam, še prav posebno kohezijske politike, da bomo lahko zagotovili, da so prevzete obveznosti zagotovljene. Hvala lepa. Gospod Von, želite zaključiti z razpravo? Hvala lepa. Hvala lepa vsem za vaše pripombe. Veliko tem je bilo omenjenih, nekatere nove teme, nekatere pomembne teme, kar se tiče begunske krize, brezposobnosti med mladimi, vprašanja glede poenostavitve eh, nacionalnih prispevkov in veliko vas je omenilo, da ne porabnih sredstev ne bi vračali države članice. Morda bi si lahko to pogledali, formulacije in vključili to besedilo. Da, torej 23,5 odstotkov v ZDK1B za 2017, tukaj bi naj znižali za toliko sredstva in to bo imelo seveda posledice na zamude plačil. Vemo, da bi naj konec leta imeli 2 milijardi zamud. Ocene pa tudi kažejo, da bo potem v naslednjih letih se ta zamuda povečevala. Tako da bi bilo dobro, če bi nam komisija spet poslala napovedi držav članic, da bi si lahko to ogledali. Brez pojasnila strani komisije o tem, bo težko sprejeti to znižanje za 23,5 odstotkov, to se bo potrebno še bolj podrobno ogledati. In končno, nihče ni bil proti predlogu, da bi podprli predloge sprememb z moje strani, da bi potem izničili vsako predlagano znižanje strani sveta in podal bom predlog spremembe tudi v ta namen. Hvala lepa. Hvala lepa. Tako, zaključujemo razpravo na to temo. Tako, sedaj pa nadaljujemo z naslednjo točko in sicer gre za poročilo na lastno pobudo, ki ga je pripravil gospod Čiku, Solidarnostni sklad Evropske unije, ocena. Odločili smo se, da bomo pripravili poročilo na lastno pobudo, kjer bomo torej ocenili Solidarnostni sklad Evropske unije. Prvotni Prvotna izvenjava mnen je bila 24. maja in to je predstavil gospod Čiku. Odbor za proračun in nadzor proračuna pripravljata poročilo, verjetno so v teh dneh že glasovali o tem in mi bomo glasovali v našem odboru oktobra verjetno. Tako da predlagam, da je rok za predloge spremem po osnutku poročila opovdne torek 19. juli. Je to v redu, gospod Čiku? Prav. Torej, gospod Čiku, predajam vam besedo, predstavite vaše poročilo, prosim. Grazie, prezidente. Najlepša hvala, gospa predsedojoča. Oktobra 2015, kot dobro vemo, je Evropska komisija predstavila eh, poročilo na temo uporabe solidarnostnega sklada Evropske unije za leto 2014 to poročilo predstavlja eh, pregled izrednega eh, leta, kljub temu pa predstavlja tudi priložnost za pregled tega solidarnostnega sklada. Evropska komisija se eh, je torej odločila, da pripravi to poročilo, mi pa smo se odločili, da izkoristimo našo možnost priprave poročila na lastno pobudo. Tukaj ne gre za to, da bi preprečili vse naravne nesreče, ampak zato, da umilimo njihove posledice. Kaj ti eh, pri naravnih nesrečah eh, obstajajo vedno različna obdobja. Najprej ugotovimo, eh, kako velika je moč narave, počutimo se nemočni v primerjavi z naravo. In zaradi tega so potrebne storitve na terenu, pa tudi mednarodna in pa nacionalna pomoč. Potem eh, sledi eh, druga, drugo obdobje. Žrtve se morajo soočiti z nastalo škodo in jo popraviti in ta škoda je lahko v določenih premjerih precej velika. Solidarnost. Eh, sklad mora pri tem poskrbeti predvsem za hiter odziv in za ustrezno politiko preprečevanja naravnih nesreč ta eh, politika preprečevanja mora iti z roko v roki z solidarnostnim skladom in pa z drugimi instrumenti Evropske unije. Tukaj mislim tudi na kohezijsko politiko. Rad bi povdaril tudi eh, sodelovanje, ki mora biti učinkovito eh, in sicer predvsem med nacionalno in pa regionalno ravnjo. Glede na nepredvidljivo naravo eh, nesreč, Eh, so eh, državljani eh, nepripravljeni in zaradi tega je ključnega pomena hiter odziv predvsem lokalnih organov, ki se potem soočijo z nepredvidljivimi stroški. Predvideni so tudi roki za vložitev uloge in sicer je ta predlagan rok deset tednov ampak v prvih letih delovanja tega sklada se je pokazalo, da je eh, ta eh, rok prekratek. Pri reviziji leta 2014 eh, je bil rok za vložitev uloge podaljšan na 12 tednov. V številnih primerjih občinski organi enostavno nimajo dovolj kapacitet, da bi pripravili uloge in da bi jih vložili v zastavljenem roku. Kljub temu pa eh, je zelo pomembno, da lokalni eh, organi previdno eh, in pazljivo pripravijo te vloge. Zelo pomembno je, da so te vloge popolne in sicer v trenutku, ko so vložene in da so vložene v 12 tednih. Pri tem je potrebno zagotoviti pomoč z nacionalne ravni, pa tudi z ravni Evropske unije. E, vendar za enkrat nismo imeli dovolj sredstev za to področje. Na vsak način moramo preprečiti, da bi se ljudje čutili zapostavljene. E, veliko naravnih nesreč je bilo e, predvsem na jugu in jugovzhodu Evrope. No, naj omenim svojo domovino, Sardinijo. 12, eh, leta 2013 je 16 eh, oseb izgubilo življenje, 1700 oseb eh, pa je bilo prizadetih zaradi teh naravnih nesreč oziroma zaradi poplav. Torej, potrebno je zagotoviti ustrezne postopke. Evropski parlament pa igra zelo pomembno vlogo tudi pri preprečevanju naravnih nesreč, eh, kot recimo na Hrvaškem eh, leta 2013. Eh, pomoč je bila zatovljena šele po desetih mesecih, torej potrebujemo nujne postopke. Drugače traja leto in pol, preden prizadeti državljani sploh prejmejo kakršnokoli pomoč predvsem eh, je ključnega pomena preprečevanje, pa eh, tudi eh, dodana vrednost Evropske unije. Najprej je potrebno poskrbeti za takojšen odziv, potem pa za obnovo, za popravilo škode. In mislim, da uh, moramo uh, razmisliti o dopolnjevanju uh, solidarnostnega sklada z kohezijskimi skladi. Seveda pa močno poudarjam tudi preglednost. Sicer smo na tem področju že zelo veliko dosegli, pomembno pa je tudi sodelovanje med organi na različnih ravneh. Zagotoviti je potrebno večjo preglednost pri upravljanju sklada, še prav posebej, ko gre za sredstva, ki so namenjena eh, za eh, popravilo škode eh, po naravnih nesrečah. Potrebno je ukrepiti sodelovanje med prejemniki pomoči in pa Evropsko komisijo, ki sprejema odločitve o dodelitvi podpore v primeru naravnih nesreč. Hkrati pa je potrebno ukrepiti tudi sodelovanje med regionalnimi, lokalnimi in pa nacionalnimi organi. Med drugim pa predlagam tudi boljše obveščanje javnosti tekom celotnega postopka. To eh, bi omogočilo eh, državljanom, eh, da lažje sledijo eh, celotnemu eh, postopku torej potrebno zagotoviti dobro izmenjavo informacij med različnimi operativnimi ravnmi. V zaključek naj povem, da eh, so mi eh, kolegi predvsej pomagali pri pripravi eh, tega osnutka. Zelo kakovostni so bili njihovi prispevki. V predlogih sprememb pa bi lahko poskrbeli še za večjo konkretizacijo posameznih pojmov. Eh, recimo, eh, meni se zdi zelo pomembna tema pospešitve postopkov, torej hitro se moramo odzivati. Če eh, pride do nesreče, če to vpliva na družinsko življenje, na podjetja in tako naprej, Eh, in potem eh, ti prizadeti državljani prejmejo pomoč šele čez leto in pol, potem je škoda že povzročena in eh, ta sklad potem pravzaprav nič ne pomaga, kajti življenja so bila že uničena in ravno tako tudi dejavnosti podjetij. Najlepša hvala, sedaj pa poročevalci v senci. Ja, ganz herzlichen Dank. Äh, Gospa Krell. Našega poročevalca v senci žal ni tukaj, zato me je prosil, eh, da eh, podam eh, njegovo predstavitev in zato bom sedaj prešla na angliščino. Gospod Picola bi se rad zahvalil poročevalcu za pripravo tega osnutka od julija lanskega leta je bilo zagotovljenih 3,8 milijarde evrov iz solidarnostnega sklada in sicer glede eh, na 69 ulog iz držav članic eh, in eh, iz države, ki ni članica Evropske unije. Leta 2014 eh, so, je potekala revizija eh, in eh, sicer eh, je bil podaljšan rok za eh, podajo ulog, eh, razjasnjena so bila. Eh, pravila, eh, večji podarek je bil dan naravnim nesrečam in uh, postopki so bili pospešeni. Kljub temu pa je postopek dodelitve sredstev še zmeraj prepočasen. 8 do 10 tednov, uh, praktično uh, celo več, 6 do 8 mesecev traja, da uh, je zagotovljena pomoč. Potrebno je ukrepiti učinkovitost uporabe sredstev, tako da bomo. Uh, poskrbeli za, poskrbeli za večji delež povračila škode. Danes ta znaša od 3 do 5 odstotkov. Strinjam se z poročevalcem, ko opozarja, da je potrebno prak za regionalne naravne nesreče eh, določiti. Eh, in sicer eh, morata znašiti en odstotek eh, bruto družbenega proizvoda. Potrebno pa je eh, tudi oceniti razlike v situaciji od trenutka, ko je bil ta sklad ustanovljen. Potrebno je eh, sprejeti smernice za prihodnost tega sklada. Situacija se je spet spremenila od leta 2014, kar pa zadeva eh, begunsko krizo, ta mislim, da mora biti ločena od te razprave, kajti zato imamo eh, ločeni sklad eh, in eh, solidarnostni sklad je namenjen naravnim nesrečam. Podal bom tudi pisne propombe in veselim se že nadaljnega sodelovanja. Tako to je bil torej, prispevek našega poročevalca v Senci, jaz pa se. Eh, temu uh, eh, pridružujem in vam želim tudi uh, lepe uh, počitnice, uh, kajti to je moja zadnja seja. Konec avgusta bom odpotovala na Portugalsko, tako da bom podprla tudi gospoda Ruaza. Najlepša hvala za lepe želje. Gospoda Porebeni, gospod Van Miltenburg, vi ste poročevalec v senci. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Rad bi se zahvalil uh, poročevalcu za zelo dober uh, osnutek. Strinjamo se, da eh, je uh, bila zadnja revizija pravil solidarnostnega sklada korak v pravi smeri. Ta revizija je potekala leta 2014. Zdi se mi prehitro, da bi eh, ponovno izvajali reforme tega sklada. Rad bi eh, izpostavil tri točke eh, tega osnutka ki se mi še zdijo nekoliko pomankljive. Izvajanje, preprečevanje in pa eh, nižji prak za naravne nesreče. Vsekakor je potrebno izboljšati hitrost odziva, kajti Evropska unija se mora čim prej odzvati, eh, ko prejme ulogo eh, za sredstva iz solidarnostnega sklada. Postopki eh, znotraj inštitucij ne smejo potekati tako počasi. Potrebno je poskrbeti za hitrejša izplačila, kajti to bo koristilo regijam, pa tudi posameznim državljanom poročevalec eh, pravilno povdarja tudi, da eh, bo še več naravnih nespreč eh, in pa da je predvidenih 8 milijonov evrov za preprečevanje in da je potrebno preprečevanje še okrepiti. Potrebno je investirati v projekte, ki omejujejo posledice naravnih nesreč. To je uh, zelo pomembno za to, da bi eh, omilili eh, človeško trpljenje, hkrati pa eh, tudi zmanjšali izgubo delovnih mest. Poleg tega v 14. točki poročevalec predlaga, da bi znašala zgornja meja za podporo en odstotek bruto družbenega proizvoda posamezne regije. Mislim, da je trenutna situacija še precej negotova, kaj ti nimamo še zaključkov po reviziji leta 2014. Potem pa je tukaj še povezava z gospodarsko in pa begunsko krizo. Gospodarska in begunska kriza imata velike posledice in ne spadata v eh, obseg solidarnostnega sklada za naravne nesreče. Kako eh, bi lahko ocenili begunsko krizo eh, glede na vpliv na regionalno gospodarstvo? Ali potrebujemo eh, nov kazalnik? To bi povzročilo le več birokracije. Mislim, da moramo eh, obdržati prak takšen, kot je in da ne smemo ponovno odpirati te razprave. Torej, mogoče bi morali še nekoliko počakati in potem eh, bomo uh, imeli poročilo, uh, umestno poročilo o izvajanju solidarnostnega sklada in potem bi lahko spremenili uh, posamezna določila. Uh, mislim, da se moramo predvsem osredotočiti na preprečevanje, kajti boljše je, da preprečujemo, kot pa zdravimo. Je naslednja poročevalka v senci, gospa Helina tukaj? Ja, ste? Sí, perdón, no lo había entendido, <laughs> presidenta. Buenos días. Ja, se opravičujem, gospa predsedujoča, nisem vas eh, slišala. Zahvaljujem se eh, poročevalcu za opravljeno delo. Solidarnostni sklad je pomemben instrument za večino eh, državljanov Evropske unije. V prihodnih letih eh, bo ta sklad najbrž igral ključno ulogo pri eh, preprečevanju eh, podnebnih sprememb oziroma pri blažitvi podnebnih sprememb in pa pri preprečevanju naravnih nesreč. Rada bi upozorila na manjšo napako letno poročilo Evropske komisije za leto 2014. Tu je napačna navedba dosjeja in poročilo uh, je iz leta 2014 in uh, ne iz uh, leta 2015. Mislim, da je potrebno vključiti tudi druge vrste katastrof, kot recimo humanitarne katastrofe. Uh, tako, eh, da bo ta solidarnostni sklad res vreden svojega imena. Eh, poleg tega bi lahko financiral tudi humanitarno pomoč. Uložili bomo eh, določene predloge sprememb, namreč radi bi eh, spremembo Praga, eh, tako da bi eh, revne regije dobile lažji dostop do teh sredstev. Ne želimo proporcionalnih pragov, kot jih imamo sedaj, ampak želimo progresiven sistem kjer bi države z višjim regionalnim BDP-jem imele višje pragove kot tiste z nižjim BDP-jem. kar pa zadeva sredstva, 15 milijard, to je znesek, ki se ni spremenil od uh, vzpostavitve tega sklada, ampak podnebne spremembe povzročajo vedno več naravnih nesreč. In celotna uh, situacija se je poslabšala. Zato mislimo, da bi bilo potrebno sredstva okrepiti. potem pa uh, geografska uh, razporeditev uh, prizadetih območij. Mislimo, da uh, pomembno vlogo tukaj igra tudi enakost spolov in da je potrebno spostaviti vlogo žensk, kajti uh, ženske so tiste, ki najbolj trpijo zaradi naravnih nesreč. In to uh, mora biti jasno zapisano tudi v uh, našem poročilu, kajti uh, podobne, uh, podobna določila vključujejo tudi uh, poročila mednarodnih organizacij, kot recimo Združenih narodov. Potrebujemo ustrezne načrte in pa strukture za zmanjšanje tveganja. hkrati pa je potrebna politika ozaveščanja javnosti. Poročilo Svetovne banke je zapisano, da eh, ženske prej izgubijo življenje v naravnih nesrečah kot moški. Torej jih je potrebno tudi pri preprečevanju vključiti v večji meri. Najlepša hvala. Mislim, da bo kohezija med državami članicami zagotovo uh, boljša. Vsem skupaj pa želim lepe počitnice. Gospod Rupe. Ačiū. E, noriu padėkoti kolegai Čiku už puikiai parinktą pranešimo projektą. Europa... Hvala lepa kolegu Čiku za dober osnutek poročila. Solidarnostni sklad eh, ima uh, zelo čast Ne, eh, namene zagotovil naj bi hitro pomoč eh, regijam in mestom, eh, ki so bila prizadeta zaradi naravnih nesreč. Vendar pa je kar nekaj pomankljivosti v tem poročilu. Čudno je, da razpravljamo o poročilu za leto 2014 sredi leta 2016. Druga točka, eh, nizko število vlog. Mislim, da poročilo to preveč poudarja. Poleg tega bi rad eh, prosil eh, komisijo, da tudi navede razloge za zamude, kajti ti razloge niso ustrezno navedeni v poročilu Evropske komisije. Poleg tega pa se tukaj pojavljajo tudi drugi problemi. V poročilu za leto 2014 lahko vidimo, da je bila v številnih primerjih eh, pomoč izplačana šele eno leto po vložitvi vloge, recimo v primeru Slovenije. Kako lahko eh, to označimo za hitro odziv? Evropska komisija tudi ni razložila v svojem poročilu, zakaj traja več kot leto dni, za, da lahko zagotovi ta hiter odziv. Evropska komisija bi morala razložiti te zamude. In poleg tega bi morala pojasniti tudi, katere ukrepe uporablja za to, da bi eh, skrajšala ta čas odziva. In še en problem v številnih držav članicah? Lahko uh, vidimo, uh, da uh, upravni postopki povzročajo, povzročajo visoke stroške ali pa mogoče drugi razlogi. Kar deset odstotkov uh, pomoči predstavljajo stroški, torej uh, če je zagotovljena pomoč, potem mora biti najprej ugotovljeno, ali so bili vsi postopki spoštovani ali ne. Potem smo pozabili tudi na trajnost. Mislim, da moramo bolj eh, govoriti o preprečevanju, o prilagajanju podnebnim spremembam. Potrebujemo preventivne ukrepe in ti ukrepi morajo biti naša prioriteta. Rad bi eh, čestital gospodu eh, Čiku, ki je vključil eh, tudi določila glede uporabe različnih skladov, kot recimo strukturnih skladov, prožnost finančnih instrumentov, lahko okrepi učinkovitost in na ta način se bomo lahko lažje odzvali na potrebe naših državljanov. Sedaj pa še drugi kolegi, ki želijo sodelovati v razpravi. Gospod Polčak, beseda je vaša. Najlepša hvala. Dva tisoč dva je bilo leto, ko smo se, 2002 je bilo leto, ko smo se v Čehški republiki eh, borili z eh, poplavami in sicer zelo obsežnimi poplavami. In eh, komisar je eh, takrat skupaj z našim ministrom obiskal eh, različna poplavljena območja in takrat smo dobili tudi sredstva iz solidarnostnega sklada. To je bil velik izraz solidarnosti. Eh, in zato sem zelo hvaležen. To je bilo še pred pristopom k Evropski uniji, pa so bila sredstva že izplačana. Zelo pomembno je, da zagotovimo uh, hiter odziv in to je podaril tudi že poročevalec, zato se mu zahvaljujem. Kajte v primeru uh, naravne nesreče je potrebno hitro pomagati, kajte kdor hitro pomaga, um, pravzaprav ukrepi učinek svoje pomoči. Strinjam se s poročevalcem v veliki meri, kar zadeva to poročila. Če je postopek dajanja pomoči eh, zelo težaven, potem to eh, seveda nič ne pomaga. Veliko je pravil, eh, kar zadeva izplačilo proračunskih sredstev in tako naprej. In seveda je potreben strok nadzor, ampak kljub temu je tako, da bi lahko odločitev bila sprejeta zgolj eh, na eni ravni. Če mora sodelovati več različnih ravni, potem je seveda celoten postopek otežen. Leta 2014 je potekala reforma solidarnostnega sklada in eh, izvedene so bile določene spremembe. Torej mislim, da ne potrebujemo novih pravil eh, dve leti po tej reviziji. Kljub temu pa moramo ugotoviti, kako mi kot Evropski parlament parlament eh, lahko prispevamo k napredku solidarnostnega sklada. Ravno solidarnostni sklad lahko z pomočjo eh, državljanom v težavnih situacijah doseže eh, velik učinek in pokaže dodano vrednost Evropske unije. Pri pri katastrofah, naravnih nesrečah lahko pride tudi do smrtnih žrtev in pa do poškodb. No in potem je tukaj še eh, enakopravnost spolov. Gospod Tomašič. Solidarnostni sklad Evropske unije je pomembno orodje od leta 2002 na ta način izražamo solidarnost z eh, območji, ki so jih prizadele naravne nesreče, recimo poplave v uh, osrednji Evropi. V prihodnosti bo ta sklad igral večjo vlogo v primeru naravnih nesreč. To je eden eh, izmed najmočnejših izrazov solidarnosti v času stiske. Zaradi tega bi morali Eh, poenostaviti postopke, tako da bo pomoč izplačana takoj po eh, nesreči, ko je najbolj potrebna. Kot je dejal kolega Čiko, eh, je, so bili v letu 2013 poplavljeni veliki deli Slavonije, regije na Hrvaškem. Kmalu zatem smo zagotovili hrano in oblačila, dolgo časa pa ljudem nismo mogli zagotoviti ustreznih bivališč začeli smo upravljati njihove hiše, ampak nismo ponovno izgradili tovarn in eh, podjetji. Eh, sedaj, eh, dve leti kasneje, imamo sicer vasi in mesta, vendar pa ljudi več ni, kajti selili so se v Nemčijo, Avstralijo, Kanado in druga. Najlepša hvala, gospod Monskuh. E Tudi jaz bi, zahval, bi se rad zahvalil poročevalcu za dobre ideje uh, v uh, tem poročilu. Kot ste dejali, je za nas zelo pomemben uh, solidarnostni uh, sklad. Uh, jaz prihajam z Antilo in v zadnjih desetih letih so nas pripravili zadeli eh, trije eh, cikloni eh, oziroma orkani, poznamo tudi potrese in tako naprej. Torej potrebujemo sredstva iz solidarnostnega sklada. Zelo vesel sem, da je poročevalec ustrajal pri preprečevanju. To se tudi nam zdi izjemno pomembno mobilizacija eh, tega sklada mora biti eh, veliko hitrejša, eh, kot so dejali že moji kolegi. Kajti čakati mesece in mesece na pomoč, to vsekako ni koristno za državljane. Eh, tudi jaz bom vložil nekaj predlogov sprememb, eh, zato eh, da obogatim besedilo, ki se mi že zdi zelo podrobno in bogato. Najlepša hvala. Najlepša hvala. Gospod Valnisteroj. Najlepša hvala. Kolegu se zahvaljujem eh, za njegova prizadevanja in za eh, njegov osnutek, pa tudi za praktične izkušnje s solidarnostnim skladom. Imam nekaj pripomp. Eh, državljani pričakujejo, da se hitreje odzovemo, da zagotovimo nujno pomoč takoj. Pomemben je seveda tudi obseg naravne nesreče in pa vprašanje, e, v kolikšni meri je ta naravna sreča vplivala na bruto družbeni proizvod. Nesreče bodo vedno pogostejše zaradi podnebnih sprememb, kot je bilo rečeno, in e, sredstva Evropske unije e, morajo to upoštevati. Če sredstvo ne bomo ustrezno e, okrepili, potem e, bo solidarnost manjša. Na jugu nizozemske smo se pred kratkim eh, borili z točo. Eh, tukaj ni šlo več za zrnca toče, ampak eh, za prave kepe, ki so povzročile veliko škodo. Zdaj si zastavljam vprašanje, ali bi moral solidarnostni sklad pomagati tudi v takšnih primerjih. Kohezijski skladi eh, in strukturni eh, skladi so predmet večje diferencijacije in mogoče bi morali za to poskrbeti tudi eh, v okviru tega solidarnostnega sklada. Na nizozemskem sedaj skrbno opazujemo Evropsko unijo, pričakujemo kaj konkretnega. potrebujemo eh, boljšo razčlenitev solidarnostnega sklada, tako bomo lažje dosegli rezultate. Lahko eh, recimo pripravimo različne eh, formule uporabe. Najlepša hvala. Želi še kdo besedo? Ne. Potem pa predstavnik Evropske komisije, gospod Walter iz GD Regio. Sem pravilno povedala? Ja. Jaz sem Johannes Vahter eh, in eh, odgovoren sem za solidarnostni sklad pri eh, GD Regija. Evropska komisija poudarja to, pozdravlja to poročilo in lahko le ponovim, kar sem povedal že pri zadnji razpravi. Evropska komisija bi se rada zahvalila Evropskemu parlamentu, še prav posebej pa temu odboru, pa tudi odboru za proračun, za trajno podporo solidarnostnemu skladu, solidarnostni sklad, Eh, zagotovo ima še veliko pomankljivosti in mogoče ne odgovarja ravno optimalno na vsa eh, pričakovanja. Še prav posebej ne na pričakovanje državljanov v, eh, na področjih prizadetih zaradi naravnih nesreč. Kljub temu pa to ostaje zelo pomemben instrument za pomoč državljanom in pa državam članicam v primeru hudih naravnih nesreč. Rezultati, eh, ki so bili omenjeni, so eh, razmeroma dobri. Za 24 držav članic smo uporabili solidarnostni sklad eh, in sicer je šlo v glavnem za države članice in za odgovor na 71 nesreč. Uporabili smo ga tudi v nekaterih državah kandidatkah, šlo je za uporabo 3,8 milijarde evrov. Revizija je bila tudi omenjena leta 2014 in ta revizija je eh, močno prispevala k izboljšanju solidarnostnega sklada. Eh, s tem eh, smo se uspešno soočili z nekaterimi pomankljivostmi, ki so bile izpostavljene tudi danes tukaj. O tem je govora tudi v poročilu Evropskega računskega sodišča, ki si je podrobneje ogledalo Eh, primer eh, potresa v regiji eh, Abruzzo v Italiji leta 2008. Leto 2014 je bila torej izvedena reforma solidarnostnega sklada in mislim, da je potrebno ta sklad oceniti glede na nova določila v skladu, s katerimi sedaj deluje. Nažalost, ali pa bi moral reči na srečo, eh, je bilo le malo primerov naravnih nesreč od leta 2014. Vemo, da so naravne eh, nesreče eh, povsem nepredvidljive, v nekaterih letih jih je zelo malo, v drugih letih jih je zelo veliko. Zelo malo je bilo primerov od leta 2014 in težko je odgovoriti na vprašanje, ali nova določila uh, ustrezajo uh, pričakovanjem. Evropska komisija je prepričana, uh, da je uh, veliko dokazov za to, uh, da je solidarnostni sklad sedaj jasneje zasnovan, uh, da se lahko hitreje odziva in da je tudi veliko bolj pregleden. Uh, izvedli smo kar nekaj predhodnik izplačil. Uh, To določilo o predhodnih izplačilih je eh, stopilo veljavo šele v začetku leta 2015 in kar nekaj držav je eh, tako eh, prejelo to pomoč, kar pa zadeva kriterije za regionalne naravne nesreče, ki predstavljajo največji odstotek, so sedaj veliko jasnejši, vsaj po mojem mnenju, odkar imamo te nove kriterije nismo zavrnili nobene vloge, eh, ki se je nanašala na regionalno naravno nesrečo. V preteklosti smo kar dve tretjini tovršnih vlog morali zavrniti eh, zaradi zapletenejših pravil in to eh, je zahtevalo ne le veliko dela, ampak je vodilo tudi v velik brezup pri tistih, ki so upali, da jim bo ta sklad pomagal. nova določila, dovoljujejo tudi eh, boljši nadzor izvajanja eh, za strani Evropske komisije. Eh, to v preteklosti ni bilo mogoče in na ta način lažje ugotovimo, ali so bila spoštovana evropska pravila. Eh, slišali smo tudi kritike, da komisija potrebuje veliko časa za, iz, za nadzor izvajanja. Eh, seveda eh, nove nesreče predstavljajo prioriteto, seveda je potrebno poskrbeti za oceno učinka, ampak to je šele na drugem mestu. Sedaj imamo nekoliko več časa in bomo to uh, lahko uh, počeli bolje kot v preteklosti. Vendar pa nikar ne pozabimo na razloge za vzpostavitev tega sklada leta 2002. Kljub uh, vsem izboljšavam je bila osnovna struktura sklada ohranjena tudi po reviziji leta 2014. Gre za to, da zagotavljamo pomoč in podporo državam članicam, Eh, ko so te prizadete zaradi eh, najhujših eh, naravnih nesreč. Torej, tukaj ne gre za vse naravne nesreče, ampak za hude naravne nesreče, eh, ko eh, se države članice res eh, niso sposobne same soočiti eh, z posledicami glede na sredstva, ki so nam na voljo, ne moremo pomagati v vseh primerjih, čeprav bi si eh, to morda želeli torej obstajajo določene omejitve. In naj le spomnim, da, v, da je v novem večletnem finančnem okviru pravzaprav prišlo uh, do eh, znižanja sredstv za solidarnostni sklad in sicer na, za polovico. Uh, Cilj je bil tudi izkazati finančno solidarnost z državami članicami. E, želimo pomagati državam članicam, da se soočijo s finančnimi posledicami nesreče. Solidarnostni sklad, kot je bil zasnovan, e, kot e, sta ga zasnovala so zakonodajalca, nažalost ni instrument za odziv v sili. In zato imamo druge eh, instrumente, eh, ki omogočajo eh, hiter odziv v primeru nesreče. Tukaj govorim o dnevih ali pa urah. Eh, letala, zdravila eh, in podobno zagotovimo eh, državljanom, ampak solidarnostni sklad eh, ni tako zasnovan, da bi lahko zagotovil to vrstno pomoč. Seveda obstajajo zamude. Eh, in eh, določene zamude so nepotrebne, vendar pa naj vas eh, spomnim, da Evropska komisija ne more aktivirati solidarnostnega sklada na lasno pobudo. Počakati moramo na vlogo strani države članice in rok za vlogo uh, sedaj znaša uh, 12 tednov, torej tri mesece traje, preden lahko sploh začnemo s postopkom. Pogosto je potrebno vlogo prevesti nažalost vloge niso eh, le francoske in angliške. Dobimo recimo vloge iz Estonije in od drugot in zaradi tega potrebujemo tudi čas za eh, prevod. Eh, davkoplačevalci pričakujejo, da ustrezno ocenimo te vloge in potem Evropska komisija seveda na voljo nima sredstev, kot veste, se solidarnostni sklad financira z sredstvi, ki so izven običajnega evropskega proračuna in zato potrebujemo sredstvo. Eh, soglasje Evropskega parlamenta in Evropskega sveta, da lahko eh, uporabimo oziroma sprožimo ta določila in sicer eh, z pomočjo spremembe proračuna. In tudi to traja nekaj mesecev, kajti osem tedenski rok ima parlament za pregled. Res je, da to eh, traja potem ponavadi šest mesecev, eh, to obžalujemo, eh, raje bi se odzivali hitreje, ampak navedel sem vam razloge, zakaj ta postopek tako dolgo traja. In potem vprašanje dopolnjevanja z drugimi instrumenti. Evropska komisija lahko le poudari pomen tega dopolnjevanja in zato si močno prizadevamo, še prav posebej pa. Eh, imamo na voljo eh, sredstva v strukturnih skladih za preprečevanje, ki se tudi uporabljajo eh, na učinkovitejši način in eh, na ta način skrbimo za dopolnjevanje z učinkom solidarnostnega sklada. 500 milijonov, ki jih imamo za solidarnostni sklad, v bogih 500 milijonov zagotovo ne zadostuje za preprečevanje. In eh, v okviru eh, te uredbe eh, seveda ne moremo poseči v drugih primerih, kot so recimo humanitarne nesreče in begunska kriza ali pa gospodarska kriza. Ta solidarnostni sklad je namenjen zgolj naravnim nesrečam, o tem smo že večkrat razpravljali. In tudi v okviru zadnje reforme, nažalost, to presega obseg solidarnostnega sklada glede na trenutno uredbo. In seveda Evropska komisija mora spoštovati to uredbo. Lahko še enkrat ponovim, kar sem povedal na začetku. Najlepša hvala za to poročilo. Pozdravljamo ga. Evropska komisija si bo prizadevala za eh, nadaljno izboljšavo upravnih postopkov, tako da bi pospešili postopke. Eh, skušali bomo ukrepiti tudi preglednost. In najlepša hvala za vašo pozornost. Thank you, thank you hvala lepa za to eh, podrobno pojasnilo. Gospod Čiko, ali želite zaključiti razpravo? Grazie, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Rad bi se le zahvalil vsem kolegom, eh, ki so eh, pomembno prispevali k temu poročilu na lastno pobudo. Rad bi se zahvalil tudi komisiji, ki je dejala, da je pripravljena izboljšati upravne postopke, ki smo jih navedli tudi v tem eh, poročilu. Gre za eh, zahtevo po večji preglednosti. 19. Eh, julija je rok za vložitev predlogov sprememb in potem bomo videli, katere predloge sprememb lahko še vključimo. Sedaj pa vam želim lepe počitnice. Hvala lepa. Sedaj pa mi dajte še nekaj minut, da uh, zaključim z našim dnevnim redom. Naslednja točka je sprejetje sklepov koordinatorjev. Koordinatori so se uh, sestali včeraj ob koncu uh, redne seje. Njihovi sklepi so vam bili poslani po uh, elektronski pošti včeraj zvečer ali jih sprejemate? Zdi se, da ja. Torej uh, so sklepi koordinatorjev sprejeti, točka razna. Ima je tu kakšno pripombo po točku razno? Ne. Gospod Van Nistelrooy, tudi vi ne? Neverjetno, torej smo pripravljeni na počitnice. Se upravičujem, pravi gospod Van Nistelrooy. Naj vas le spomnim, da bo naslednja seja v četrtek 8. septembra od 9. ure zjutraj. Rada bi se zahvalila tolmačem in vsem želim sončne in mirne poletne počitnice, polne lepih vtisov. In uh, upam, da boste našli v počitnicah navdih na in da boste pripravljeni na uh, težko delo, ki nas čaka po počitnicah. Hvala lepa.